Najlepša hvala, gospod predsednik, komisar, kolegice in kolegi. Jaz sem danes tukaj kot poročevalec odbora za proračun in sicer bom govoril o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji, eh, konkretno na dveh primerjih, enkrat prošnja iz Belgije.